proti. Vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti. Vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti. Vzdržani, sprejeto. Odstavek dve, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 7, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del za proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 11, po dveh deli, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, preverimo, prosim. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 15, dva dela, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 16, v šestih delih, vsakeč po imensko, prvi del, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Drugi del. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Glasujte, prosim. Ste vsi? Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del. Za? Za? ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, peti del, glasujte prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto in še šesti del, glasujte prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto odstavek 17 v dveh delih, prvi del za, proti, držani, sprejeto, drugi del za, proti, držani, sprejeto. Odstavek 18 v sedmih delih, vse poimensko, prvi del glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Črti del. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Peti del, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Šesti del, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedmi del, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Sprejeto. Konec glasovanja. Sprejeta. Amadma štiri poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeta. S tem je prvotno besedilo rešeno, odstavek 21, prvotno besedilo v dveh delih poimensko. Prvi del glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 22 v dveh delih. Prvi del za. Proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 23 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 24 v štirih delih, prvi del za, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. proti. Preverimo, prosim, glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del za. Proti vzdržani? Mislim, da sprejeto, pak vendarle preverimo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del poimensko, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Četrti del, tudi poimensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 25, prvotno besedilo. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Odstavek 26, prvotno besedilo. Za? Proti? Zdržani? vzdržani. Sprejeto. Odstavek 27 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro, preverjamo drugi del odstavka 27. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. Odstavek 28 v dveh delih, prvi del za proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 29 za proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 30 za proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 34 v treh delih, prvi del za. Proti. Zdržani, sprejeto. Drugi del za. Proti. Zdržani, sprejeto. Tretji del za. Proti. Zdržani, sprejeto. Amantma 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 11 poimensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrjeno. Prvotno besedilo je s tem brezpredmetno. Odstavek 36 prvotno besedilo v dveh delih, poimensko, prvi del glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 37 prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto. Amandma 12 poimensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrjeno. Amandma 6. Za, proti, vzdržani, sprejeto glasovanje o prvotnem besedilu je zato brezpredmetno. Odstavek 49 v petih delih, vse poimensko glasujte, prosim, prvi del. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del. Glasujte. Ste vsi glasovali? Ste zdaj vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ja, močna želja, da gremo počasneje. Ja, kolegica, se trudim poskrbeti tudi za vas. Tretji del glasujemo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Četrti del. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Peti del. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 50. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 7 v dveh delih. Prvi del. Potem. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Za. Za proti, zdržani, sprejeto. Prvotno besedilo je s tem brezpredmetno. Amandma 8 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno glasovanje v prvotnem besedilu je zato brezpredmetno. Amandma 58 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 1 za, proti, zdržani, zavrjeno. Dobro, preverjamo, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amadma 9 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Glasovanje v protnem besedilu je brezpredmetno. Amadma 61 v treh delih. Vse poimensko. Prvi del glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Drugi del. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavarjeno. Tretji del. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 62 za, proti vzdržani sprejeto. Amadma 10 za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno. Prvotno besedilo v dveh delih, poimensko, prvi del, glasujte, prosim ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto še drugi del poimensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 67 v treh delih, vse poimensko, prvi del glasujte prosim. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto še drugi del. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. In še tretji del. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 70 v dveh delih poemensko prvi del lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Odstavek 74 izvorno besedilo v dveh deli prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, 76 izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Uvodna izjava A. Izvorno besedilo v dve deli prvi del za. Proti? Sprejeto. Drugi del za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Uvodna izjava B. V dveh delih prvi del za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del za. Proti? proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava I v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava K v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava N, predlog spremembe 3, kdo je za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrneno. Bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe 3. Lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj uvodna izjava o za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna zava P v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodni izjava S za, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa še o celotni resoluciji glasujemo poimensko. imensko.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 ne, a informe me. Hvala lepa. Rada bi obvestila kolege, da je prišlo do velikih nepravilnosti pri tem poročilu. Kot veste, to poročilo zadeva eh, standarde eh, radioaktivnosti v hrani v primeru jedrske nesreče. Tu smo povabili strokovnjake z Euratoma, ki niso želeli eh, priti. Prosili smo komisijo, da nam posreduje imena strokovnjakov in dejali so, da je nemogoče posredovati imena teh eh, strokovnjakov. Scenariji pa so zelo eh, pomembni in eh, standardi so zelo visoki. Hvala lepa, kolegica, to žal ni postopkovno. Začenjamo v svežnju za, pro, proti, vzdržani, sprejeto. Predlogi sprememb 1 do 3 za, proti, Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe pete glasujemo poemensko. Möchten Sie den Witz zu Protokoll geben? Sehr gerne. Imate kaj za zapisnik? Peti predlog spremembe. Za? Eh, Prosite, oziroma poimensko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe sedem v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11 poemensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 16 v dveh delih. Prvi del za, proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 50 za, proti. Vzdržani sprejeto. 51 za, proti. Vzdržani sprejeto. 54 glasujemo poimensko. Ste si glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 55 glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 40 za. Proti. Vstržani. Sprejeto. Predlog spremembe 53 za. Proti. Vstržani. Zavrnjeno predlog spremembe 56. Glasujemo poemensko. Ja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 57. Glasujemo poemensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prosim obe 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o spremenjenem predlogu komisije za, proti, vzdržani, sprejeto. Zakonodajna resolucija, o tem glasujemo poemensko. Jasno je bilo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Konec glasovanja. Samo sekundo. Sprejeto. Kolega Fox, izvolite. Gospod predsedujoči, predlagam, da sedaj glasujemo o poročilu o radarju in da ostala glasovanja preložimo. Tormačka se upravičuje, gre za poročilo reda. Predlagam, da ostala poročila um, preložimo na september, kajti nesmisel je, da eno uro glasujemo v torek, dve uri pa v četrtek o resolucijah in eh, poročilih na lasno pobudo, ki niso kritičnega pomena. Služba bi morala bolj pozorno organizirati naše glasovanje, več v torek, manj v četrtek predlagam, da glasujemo o poročilu reda in ostala glasovanja preložimo na september. herr kollege fox ich werde den antrag behandeln. kollege fox eh, vaš predlog vzel na znanje ampak eh, moram pa vas opozoriti da službe niso odgovorne za eh, dnevni red to določa konferenca predsednikov in pa drugič to lahko prebere, preberete tudi na seznamu glasovanja. Dolžina glasovanja pa je odvisna pač od tega, koliko glasovanj po delih zahtevajo politične skupine, eh, ker eh, v službah eh, ne morejo predvideti, koli, torej v službah ne morejo predvideti, koliko glasovanj po delih bodo skupine zahtevale. Se pravi, to je odvisno od političnih skupin in zaradi tega ne smete kritizirati služb. Kolega Jakočič gospod fox vašo zahtevo tolmačim na tak način da prvič predlagate da sedaj glasujemo o poročilu reda in drugič da preložimo ostala glasovanja mislim da je smiselno da o tem dvakrat glasujemo se pravi kdo je za to da se sedaj glasuje o poročilu reda za proti vzdržani vaša zahteva je zavrnjena lahko to tudi preverimo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. No, s tem je druga zahteva postala brezpredmetna poročilo o uniji kapitalskih trgov, predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 3 glasujemo poemensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko haben alle abgestimmt? die abstimmung ist geschlossen. Zavrnjeno. Prešum je B5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prešum je B6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedem, glasujemo poimensko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predaš omembe 8 glasujemo poemensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predaš omembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog omembe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog omembe 11 glasujemo poemensko. Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. Koniec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 50, izvorno besedilo, gre za odstavek 50, lahko glasujete. So vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 12, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1, za proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o spremenjeni resoluciji. Glasujemo poimensko. Ja. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa resolucija v zvezi z um, Evropsko agendo za varnost imamo predlog resolucije odbora Libe, predlog sumembe 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sumembe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spre... To je bilo jasno, ampak vseeno lahko preverimo elektronsko predlog spremembe 10. Ste si glasovali? Glasujemo o predlogu spremembe 10. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 11. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani ni jasno, bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ehm, predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Peti odstavek izvorno besedilo glasujemo poimensko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sem imel 14. Za, proti, zdržani. Zavrnjeno. Dobro bi bilo, če bi skupina SD nakazala, kako glasuje. Prej smo imeli 35 za, proti, vzdržani. Verjetno zavrnjeno, Bom, bomo preverili elektronsko. Ste si glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno predlog smembe 15. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog smembe 15. Preve, bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Osmi odstavek, izvorno besedilo. Za proti, vzdržani. Eh, vse skupaj je precej nepregledno, bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali, konc glasovanja. Sprejeto. Prelo smo imeli 36 za. Proti. bomo to preverili elektronsko. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deseti odstavek izvorno besedilo v dveh delih prvi del glasujemo poimensko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog s premim besedem in 30. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 38 kot dopolnilo na nadomestilo. Za. Spet ni jasno, bomo preverili elektronsko. Am alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvorno besedilo glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 32 za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Thank you ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 19. odstavek izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 20 izvorno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Izvorno besedilo, odstavek 21, glasujemo poimensko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22. odstavek je zvorno besedilo. Kdo je za? Proti? Vzdržanijo? bomo to preverili elektronsko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 23 za. Eh, Prosite, 43 za, proti, vzdržani, bomo tudi to preverili elektronsko. Ste si glasovali? Konec zasovanja. Zavrnjeno. Presum je bez 16 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Presum je bez 44 za, proti, vzdržani sprejeto. Presum je bez 17 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Odstavek 24, izvorno besedilo, glasujemo poimensko. Glasujemo poimensko, lahko glasujete. Ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, prežujem B2 za, proti, ustržani, sprejeto. Bomo to preverili elektronsko. ste si glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26. odstavek izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Abgelehnt. Zavrnjeno. Jaz stavim drugi del za. Tudi to preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 18. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. 27 odstavek prvotnega besedila, poimensko glasovanje, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 29. odstavek prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. 19. predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 45, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 46 za, proti vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, mislim, da sprejeto, ampak preverjamo predlog spremembe 20, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 35 je odstavek prvotno besedilo, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 36. odstavek, prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38. odstavek, prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Torej še enkrat, 38 odstavek, dva dela, prvi del za, proti. A se upravičujem, pravi predsedoči, izpustil sem 25. predlog spremembe. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako, sedaj pa 38 prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. 40. odstavek, prvotno besedilo, trije deli, prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, prav tako poimensko glasujemo. Ste si glasovali? Glasovanje. sprejeto. Tretji del, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 27 poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Ena za, proti, vzdržani sprejeto. Prvotno besedilo je brezpredmetno, 46 odstavek prvotno besedilo za, proti, vzdržani sprejeto, 47 odstavek za, proti, vzdržani sprejeto, 48 odstavek za, proti, vzdržani sprejeto. 33 poimensko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. 29 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 50. odstavek, prvotno besedilo, za, proti, vzdržani sprejeto. 3 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, preverjamo, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava C, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. D. Vodna izjava C, prvotno besedilo preverjamo, glasujemo. C. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. D. Poimensko glasujemo ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 5 za. Proti. Žal, ena od večjih skupin ne nakazuje. Ne kaže, kako bodo glasovali. Še enkrat za, proti, vzdržani, sprejeto kolega Guerrero. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna zjava H, prvotno besedilo, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 31 poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Vodna izjava I, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Vodna izjava I. ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Osem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa resolucija kot celota, kot je bila spremenjena, poimensko glasovanje, glasujemo. Nihče ne želi spregovoriti, torej glasujemo. Teče, ko boste vsi oddali glas, bomo zaključili. Tako konec glasovanja. Sprejeto. Tako. Prehajamo na pripravo delovnega programa komisije za leto 2016. Gospod Guerrero se je javil k besedi, prosim. Reži, herr Guerrero. Gospod Guerrero. Aha, mikrofon ne deluje, no sedaj pa je v redu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prosim, da bi predstavili glasovanje o delovnem programu komisije na september, zato da bi lahko dosegli dogovor za širšo podporo in z boljšimi izraženimi prioritetnimi nalogami eh, različnih političnih skupin. Hvala lepa, kolega. Hvala lepa, kolega Gerero. To ste podali v imenu svoje politične skupine. Po 190. členu prvem odstavku so pogoji izpolnjeni. Torej, kdo govori v prid temu in kdo proti, kdo bo govoril v prid? Kolega Eichhout, prosim. Hvala lepa, da že januarja smo imeli ni izglasovan o delovnem programu 2015 in potem smo imeli s tem nekaj težav, zato bi želeli to preprečiti, potrebno je doseči večje soglasje. Torej podpiram preložitev na september. Hvala lepa, kolega Eichhout. Je kdo proti? Kolegica Ford. Predsedovala sem pogajanjem med političnimi skupinami na to temo in zelo velika škoda je, da smo ponedeljek zvečer odkorakali stran od pogajalske mize. ELS in socialisti so se strinjali, da torej je njihovo besedilo v tem. Potem pa ena skupina tega ni podpisala. Tam sem bila, ne vem, kaj bomo pridobili, če to odložimo na september. Hvala lepa, kolegica Ford. Glasujemo torej kdo je za predlog kolege Gerera, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Kolega, vse vas slišim, vse vas slišim. Preverili bomo. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na razmere ujemno. Imamo skupni predlog resolucije šestih političnih skupin. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dve, z ustnim predlogom spremembe, gospoda Kuza Permuja. Mislim, da ga imate na voljo. Kolega, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Želel bi predstaviti ustni predlog smembe k predlogu smembe izražamo svojo skrb eh, spričo intenzivne trgovine z orožjem eh, z zda eh, članico zn z različnimi državami iz, tega, iz te regije. Um, prosimo, da se preveri, ali je to skladno z pozicijo Evropske unije v zvezi z prodajo orožja. Hvala lepa. Gibt es Einwände? Ali kdo ugovarja? Da, to je 40 poslancev, se upravičujem, gospod Kuzo Permuji, torej v prvotni obliki. Dve za, proti. Torej, dvigujte roke, prosim. Predlog proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri. Dobro, bomo preverili, ampak če skupina, ki ne nakaže, želi preverjati, potem to ni ravno pošteno. Dobro, preverjamo. Preverjamo predlog SMB3, pravi predsedoči. Gre za predlog spremembe 3. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava E. Dva dela. Prvi del za, proti, vzdržan. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržan. Sprejeto. G. Za, proti, preverjamo. Glasujemo. Vodna izjava G. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. H za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa resolucija kot celota, kot je bila spremenjena. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto.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 konec glasovanja. Sprejeto. Šesti del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto sedmi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto osmi del, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Deveti del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi odstavek poratno besedilo dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Šesti odstavek prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Deveti odstavek prvotno besedilo, tri deli, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvanajsti odstavek, dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Trinajst. Ja. Za, proti. Ste za ali proti, gospod Fleckenstein? še enkrat. 13. odstavek za, proti, sprejeto. 15. odstavek, štiri deli. Da, dobro, bomo preverili. 13. odstavek, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 15. odstavek, štiri deli, prvi del za proti, vzdržani, sprejeto. Dafio. Drugi del za, proti. Preverili elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del glasa, proti vzdržani, sprejeto, četrti dolg dva za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog tri, dva dela, prvi dolg dva za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi dolg dva za, proti, vzdržani, sprejeto, 19, izvirno besedilo, preverjamo drugi del, predlog spremembe 3, glasujemo haben alle abgestimmt. Sprejeto. 19. odstavek, izvirno besedilo, dva dela, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 25. prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 44. trije deli,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 vzdržani sprejeto, 50 je za, proti vzdržani sprejeto, uvodna izjava K, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, predlog sprememb dve, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, resolucija v celoti z izglasovanimi spremembami, poimensko glasujemo. Amali abgestimt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa poročilo Kukan. Štiri, izvirno besedilo, dva dela, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, poimensko glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Šesti odstavek, dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 3, ustni predlog spremembe gospoda Kukana. Kein mündlicher, doch. Regie Nummer 582. Mikrofon. 582 režija. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Manjši predlog spremembe in sicer v sedmem odstavku, druga vrstica. Beseda for se črta in namesto tega uporabimo with willing. With neighbors based on the Upam, da lahko to sprejmejo vsi. Hvala. Gibt es Einwände? Ima kdo kakšen govor? Ne, v redu, potem bomo v tej obliki glasovali o predlogu spremembe. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Deset, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Enajst v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Torej, drugi del 11. odstavka. Ja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 14 v dveh delih, prvi del poemensko, glasujemo. Ja. Amali apkešti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 15 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za oziroma poimensko glasujemo. Am, ali... Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 20. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprijeto. 26. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Zavrnjeno. Preverjamo 26. drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 31. Poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 35, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 37 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 39, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 45, dva dela, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, proti, vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 48 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1 v dveh delih prvi del poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto drugi del, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 58. izvirno besedilo, trije deli, prvi del, poimensko, Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Vodna izjava L, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto, bom vodna izjava M, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, vodna izjava P v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa resolucija v celoti z izglasovanimi spremembami, poimensko glasujemo. Am ali abgestimt? Ste vsi glasovali? Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo reda, sedmi odstavek, izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del preverjamo. Glasujemo elektronsko. Haben alle abgestimmt? ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Deseti odstavek, dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto. 11, dva dela, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti. To je res tesno, preverjamo elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 13 v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Tretji del, kdo je za. Dobro, drugi del preverjamo elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del, kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto. 16. Izvirno besedilo. Kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 18. V dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 19. V dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 21. odstavek v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 27. Gospa Hannibal ima ustni predlog spremembe, izvolite. A, Peter. Thank you, Hvala, gospod predsedujoči.

performerjem v primeru, da se vsebina prenaša po spletu. Einwende? Ima kdo kak ugovor? Das sind genug, Sie brauchen, können sitzen bleiben. Lahko sedete. Prav, potem ni treba glasovati. 28, izvirno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto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 odstavek 40, tretji odstavek. Nič ne pomaga, če ste glasni. Brez skrbi, zadeve bomo rešili. Äh, tretji del imam tukaj in sicer recalls in this context for these exceptions, torej v tem kontekstu opozarja na te izjeme. ELS prikimava tudi drugi. Če imate težave, govorite s svojimi službami. Torej, tretji del, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. 45 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto. 46, predlog spremembe 3, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, izvirno besedilo. Preverjamo predlog spremembe 3. Glasujemo. Amalja. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 46 izvirno besedilo, poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 51. Prvi del za proti, vzdržani, sprejeto drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 53, izvirno besedilo, dva dela, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 44, izvirno besedilo, dva dela, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 59, dva dela, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Preverjamo. Predlog spremembe 1, glasujemo. haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Gospod Sarvama, postopkovno vprašanje. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da predsedujoči opravlja odlično delo danes poskuša čim hitreje glasovati. Če ne želite četrtka popoldan preživeti v tem hemiciklu, prosim, da dvigujete roke takrat, ko glasujemo in ko gospod predsedujoči prosi za glasovanje. Najlepša hvala, gospod Sarvama. Prav imate. 67 v dveh delih, prvi del poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, drugi del poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, uvodna izjava G, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto uvodna izjava O v dveh deli. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, uvodna izjava R. Izvirno besedilo dva dela, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, resolucija v celoti z izglasovanimi spremembami poimensko glasujemo. Haben alle abgestimmt? ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Angenomen. Sprejeto. Poročilo Gržib. Najprej pa alternativni osnutek resolucije. Gre za predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa odstavek 25. Izvirno besedilo. Dva dela. Prvi del poimensko glasujemo ali ab. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 28 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 45, dva dela, prvi del, kdo je za? proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, uvodna izjava K, predlog spremembe 1, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, sedaj pa resolucija z izglasovanimi spremembami, poemensko glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sedaj pa predzadnje poročilo in sicer razmere v Burundiju. Sedem skupin je vložilo predlog resolucije, imamo pa usni predlog spremembe pri drugem odstavku gospoda Mišela. Izvolite. Mikrofon, prosim. Ohal. Imam usni predlog spremembe, s katerim bomo posodobili besedilo. Potekale so volitve v Burundiju in predlagam, da zamenjamo eh, nas skrbi z besedami obsojamo. Ima kdo kak ugovor? Ne. Potem bomo glasovali o drugem odstavku v takšni obliki za proti vzdržani sprejeto, resolucija v celoti, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa resolucija o spominski svečanosti v Srebrenici. Pet skupin je uložilo osnutek resolucije. Gospod Jakovčič pa ima predlog spremembe. Izvolite. I just want to invite you. Prosim vas, da podprete dva ustna predloga spremembe. Včeraj sta bili sprejeti dve pomembni odločitvi. Gre za dejstva, ki jih moramo vključiti v našo resolucijo. V 6a piše, da obžalujemo, da je varnostni svet eh, organizacije Združenih narodov, ki mora skrbeti za varnost in mir, eh, doživel neuspeh, niso sprejeli resolucije o genocidu v Srebrenici. To je obžalovanja vredno, ker je eh, Mednarodno sodišče Združenih narodov že izpostavilo genocid v Srebrenici. To je prvi ustni predlog spremembe. Drugi ustni predlog spremembe pa pravi, da pozdravljamo odločitev, da bo 11. Eh, juli dan eh, žalovanja v Bosni in Hercegovini. Prosim vas, da glasujete za. Gibt es Einwände? Ima kdo kak ugovor? Ne. Potem bomo glasovali o ustnem predlogu spremembe v tej obliki. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, resolucija v celoti. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, Hvala lepa vsem. 84 minut je to trajalo. Če bi 4 minute privrčevali, bi nam uspelo v 80 minutah zadevo urediti.